Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous invite à prendre place, s'il vous plaît, que nous puissions ouvrir notre. Euh, Spoštovani kolegi, prosim vas, da zasedete mesto, tako da lahko začnemo z sestankom skupnega odbora AFET, DEVE in pa BUDŽ. V imenu treh predsednikov sestanka vam želim dobrodošlico, tako članom odbora Afeta kot ostalim, ne na zadnje smo gosti pri vas, prav tako pozdravljam člane odbora Deve in pa seveda člane odbora za proračun. Tretjič smo se že sestali zato, da bi preučili predlog za ustanovitev Evropskega sklada za trajnostni razvoj v okviru zunanjega investicijskega načrta. Odboru AFC zahvaljujem za gostoljubnost, Veseli me, da kljub temu, da je bilo delo pri skupnih odborih težavno, bo Edward Kukan, ki ga danes nadomešča gospa Manjesku, na to boste še Doroglavljen Fornzulika in pa gospa Garlje Zabal, da so vsi bili pripravljeni sodelovati v duhu sodelovanja. Do petka 24. marca bodo imeli poslanci čas, da vložijo predloge sprememb. 24. aprila pa bomo o tem glasovali. Odbor za proračun je v posebni situaciji, saj usporedno z drugimi opori preučuje različne zakonodajne predloge, ki so med seboj tesno povezani. In to velja tudi za Evropski sklad za trajnostni razvoj. Potem je pomembno tudi razširitev EFSE, ki je v izhodišču EFSD. Gre za pomembno osebinska elementa Evropske komisije, kar pa je vezano tudi na uradbo o financiranju. Po letu 2020 naj bi imeli krovni sklad, ki bo zajemal vse finančne mehanizme Evropske unije. In EFSD je bo prav tako vključen v to. Evropski sklad za trajnostni razvoj bo torej vključen v finančno galaksijo Evropske unije in zato, spoštovani kolegi, moramo poskrbeti za to, da bodo vsi mehanizmi komplementarni, da se bodo dopolnjevali in bodo izboljševali proračunsko politiko, obenem pa ohranjali integriteto dela so zakonodajalcev. S tem predajam besedo mojim sopredsedujočim, morda najprej Linda. Najlepša hvala. Nekoliko že zamujamo, morda bi bilo bolje, da bi najprej prisluhnili poročevalcem, potem pa lahko nadaljujemo tudi z razpravo. Še en gospod Anders Vitisen v imenu odbora za zunane zadeve. Vse lepo pozdravljam na tretjem skupnem sestanku o Evropskem skladu za trajnostni razvoj po izmenjavi z mnenjem z Evropsko komisijo in pa razpravi z deležniki. Bomo zdaj obravnavali tudi poročilo treh poročevalcev. IFSD je bistven del zunanjega investicijskega načrta, s katerim ne bi okrepili inovacije in pa naložbe v evropski soseščini, pa tudi v Afriki. S tem se odzivamo na migracijske pritiske in želimo poskrbeti za to, da bomo dosegli ustrezne rezultate. EFSD naj bi nam omogočil inovativno delovanje na terenu, osredotoča se tudi na razvoj zasebnega sektora, kar je dobrodošlo. Seveda bi se želeli poskrbeti za to, da bo sklad poskrbel za konkretno dodano vrednost v konstelaciji evropskih finančnih mehanizmov. Veselimo se predstavitev soporočevalcev in pa tudi njihovih predlogov spremem k predlogu komisije. Najlepša hvala. Sam pa bom moderirala to razpravo. Začeli bomo s tremi soporočevalci, ki so odlično sodelovali Zdaj, če bi so govorili, da bo sodelovanje med dvema velikima odboroma je majhnim težavno, začeli bomo z gospo Mlinsko, ki nadomešča gospoda Kukana. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica, predstavila bom komentarje gospoda Kukana, ki se upravičuje, da ga ni tukaj. Bom prebrala. Poročevalec pozdravlja dobro sodelovanje s poročevalcema iz dveh drugih odborov pri pripravi osnutka poročila v imenu odbora AFET podarja skupne cilje za ustanovitev finančnega instrumenta, ki ne bi spodbujal naložbe v zasebni sektor v Afriki in sosedskih regijah. S tem bomo razvijali trajnostni razvoj in obenem se soočili tudi za vprašanjem migracij. Eno bistvenih vprašanj je spodbuditi naložbe v zasebni sektor, še sploh v najmanj razvitih državah. Če želimo doseči ta cilj, moramo povezati vse tri različne stebre zunanjega investicijskega načrta. In naše investicije bodo uspešne le, če bomo lahko podprli z znanjem, tehnično pomočjo in pa izboljševanjem investicijskega ozračja v partnerskih državah. Jamstvo EFSD je nova finančna komponenta zunanjega investicijskega načrta. Naše ambicije pa so preseči okvir obstoječih instrumentov s podpiranjem modelov financiranja zasebnega sektorja. Za EFSD bomo torej dopolnili področja, kjer drugi finančni mehanizmi niso dovolj. Zato moramo ustrezno opredeliti in slediti načelo seštevanja, kar je v osrčju samega instrumenta. Instrument bi moral opredeliti naložbena okna v različnih sektorjih držav v razvoju, s čimer bi opredelili tudi različna finančna tveganja pri tveganih gospodarskih dejavnosti. Če želimo to storiti, potrebujemo dovoljšno mero fleksibilnosti, odprtosti in pa tudi učinkovitega sodelovanja z različnimi mednarodnimi finančnimi institucijami. Obenem potrebujemo tudi jasno politično usmeritev. Zato smo v osnutku poročila skušali okrepiti strukturo upravljanja IFSD, e obenem pa okrepiti vlogo Evropskega parlamenta, ko gre za spoštevanje načela prevzemanja odgovornosti in pa seštevanja. Ta instrument bo uspešen, če ga ne bomo preobremenili z različnimi prioritetami. Zavedati se moramo, da ustvarjamo instrument, ki bi moral spodbuditi rast v zasebnem sektorju, in ta način prispeva tudi k sociogospodarski rasti v državah v razvoju. To je ambiciozen in dolgoročni cilj, zato bo še kako pomembno določiti jasne cilje in prednostne naloge že v samem izhodišču. Hvala. Najlepša hvala, gospod Frunzulika. Hvala, gospa predsednica, spoštovane gospe in gospodje. V veliko čast mi je bilo sodelovati z obema kolegoma, tako iz odbora AFET kot odbora za proračun in zadovoljen sem za izidom tega poročila. Naš glavni pomislek z razvojnega gledišča je vključevanje meril DAKA na to človekove pravice, enakost med spoloma, vse to je bilo vključeno. Še vedno bomo predlagali nekaj amandmajev, zato da bomo še bolj okrepili vidnost našega stališča. Še posebej se nam zdi pomembno povdariti, da je glavni cilj EFSD izkoreninjanje revščine, obenem pa tudi zmanjšanje razlik. Tako se bomo soočili z samimi izhodišči migracijskih pritiskov. Če to želimo doseči, moramo z seštevanjem oziroma dodan vrednost tega sklada pomagati ustreznim državam. Sredstva moramo osredotočati na obnovljive vire ter na učinkovito porabljanje virov. S tem bomo upoštevali tudi naše zaveze iz Pariza. Moramo podariti vlogo evropskih delegacij, saj bodo one posredovale informacije glede dostopa do EFSD-a. Dosegali bomo na ta način MSP-je v tistih državah, kjer je dostop do finančnih sredstev še kako problematičen. Vredno je povdariti tudi v vlogo skupščine ACP EU, saj bomo tako podarili tudi odgovornost evropskim državljanom in pa partnerskim državam. Pomembne so tudi lokalne valute partnerskih držav. V poročilu je treba jasno navesti, da z FSD-jem ne bomo podpirali financiranja in pa naložbenih dejavnosti, ki so vezane na obrambni ali pa varnostni sektor in pa tistih dejavnosti, ki so povezane z jedrsko energijo, če to ni skladno z prilogo 2. In se ugotovi, da ima to lahko škodljive podnebne učinke v partnerskih državah ali pa lahko vodi tudi v razseljevanje. Prav tako ne bomo podpirali dejavnosti, ki ima lahko negativne učinke na prehransko varnost v teh državah in pa v sosedskih. Veselim me, da sem lahko sodeloval z vami in veselim se nadaljevanja dela pred tem pomembnem dosegom. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Gardija Zabal, izvolite. Eh, hvala lepa, predsedujoča. Kratka bom, kajti sodelovanje med tremi poročevalci je bilo res odlično, poročevalca sta že opravila vso delo, zato nimamo kaj veliko dodati. Samo nekaj splošnih pripomb. Eh, in nekaj besed o vzdušju, v katerem smo delovali. Kakor veste, se v precejšnji meri strinjamo za predlogom komisije, eh, no, eh, smo pa pri določenih delih predloga skušali bolj podrobno določiti Eh, vse definicije. Strinjamo se, da je treba okrepiti investicije v naši soseščini, na vzhodu, na jugu in pa v Afriki in strinjamo se, da bi uporabili del evropskega proračuna kot, kot jamstva za zagon teh investicij. Za tem jamstvom bomo lahko tudi zmanjšali tveganja. Eh, ta načrt za zonanje investicije ima tri uh, stebre, kako so povedali tudi drugi poročevalci. Um, ta sklad za jamstvo je samo eden izmed stebrov, enak eh, težo želimo dati tudi, druga, dve, tudi drugema dvema stebroma. V predlogih komisije, ki smo jih skušali nekoliko dopolniti in izpiliti, eh, tukaj smo poskrbeli za boljšo definicijo eh, um, kriterija dodatnosti. Uh, tukaj smo želeli upoštevati vidik tveganja, um, in pa vidik premi tveganja. To nam bo omogočilo, da bomo ta vidik povezali z Evropskim skladom za trajnostni razvoj. Prav tako smo želeli bolj natančno določiti cilje, ko gre za politike in ko gre za tipe inštrumentov, ki jih bomo tukaj uporabili. Prav tako smo poskusili bolj podrobno določiti vprašanje upravljanja, torej gre za strateški odbor in pa za operativni odbor. Predvsem pa smo se posvetili osmemu členu, kjer je govora o kriterijih uh, za eh, uporabo eh, tega jamstva tveganja. Zdelo se mi je, da so tukaj pogoji preveč splošni, želeli smo bolj se skupaj vezati na politike, na instrumente, na cilje, dodali smo tudi točkovno tabelo, ehm, pri kateri smo se navezali na ehm, delo odbora za proračun, mislim, da lahko za točkovnimi tabelami dobro ocenimo projekte, ki bi želeli financirati. Eh, prav tako smo se posvetili delu mm, torej, končnih eh, bilančnih izkazov, torej gre za finančni učinek, ki ga bodo imeli eh, projekti, ki ga bomo financirali iz EFCD. E in pa še, uh, tako, in pa še nekaj več določil v zvezi z tako imenovanimi um, jurisdikcijami, ki ne želijo sodelovati. Tudi tukaj smo še nekoliko izpopolnili predlog komisije. Uh, torej, za delom smo zadovoljni, zanima pa me seveda, um, kaj menijo o tem predlogu tudi kolegi in kolegice. Prav gotovo bodo naš predlog še obogatili. Najlepša hvala, zahvaljujem se trem soporočevalcem. Zdaj pa še poročevalci v senci iz drugih skupin, gospa Hautore v imenu zelenih. Najlepša hvala, gospa predsednica, čisto na kratko bom to povedala. Vidim veliko skupnega v stališčih treh odborov in treh poročevalcev. To je bilo jasno tudi v zadnjih tednih in mesecih, odkar sodelujemo. Lepo se vam zahvaljujem za sodelovanje v skupnem duhu. Jasno je, da moramo o skladu razmišljati v povezavi z druga dvema stebroma zunanjega investicijskega načrta. Številni drežniki so povdarili potrebo po političnem dialogu in, po in finančne pomoči, ki je veliko več kot finančna pomoč. Smo torej v situaciji, ko lahko oblikujemo res inovativen investicijski instrument oziroma razvojni instrument, ki bo skladen tudi z našimi razvojnimi cilji. Mislim, da bi bila jamstva lahko res zelo pomembna v tem smislu. Imam tri vprašanja za Evropsko komisijo. Povedali so nam, da obstajajo določena poročila glede instrumenta za združevanje in zdi se, da ti instrumenti niso najbolj učinkoviti v smislu rezultatov. Kaj bi nam lahko torej povedali o teh poročilih? Potem pa drugo vprašanje. Ali bi lahko sprejeli predloge poročevalcev za zagotavljanje do dejanske kumulativnosti teh skladov. In tretjič, ali bi lahko povedali še nekaj o tem, kdo bo lahko dostopal do tega sklada, ali evropske institucije ali tudi drugi. Na ta vprašanje bomo dobili odgovore poznaje. Zdaj pa gospa Jaten Maki. Thanks. Dear colleagues. Najlepša hvala. Spoštovani kolegi, kot je bilo že rečeno, so podnebne spremembe eden glavnih razlogov za masovne migracije. In žal menim, da bo ta razlog ostal pereč tudi v prihodnosti. In zato težko razumem, zakaj migracije niso više na prioritetnem seznamu Evropske komisije pred tem instrumentom. En primer, Sirija. Tudi v tem primeru so podnebne spremembe krive za migracije. Prav gotovo to ni najpomembnejši dejavnik, ampak že pred vojno so morali ljudje zaradi lakote zapuščati svoje domove, se seliti. Še eno pomembno vprašanje so finančna sredstva. Težko razumem, ko Evropska komisija predlaga, da naj bi le 20 odstotkov denarja EFSD preusmerili v ukrepe za boj proti podnebnim spremembam. Cilj Evropske investicijske banke je namreč 33 odstotkov. In sama si zamišljam, da bi moral biti tudi naš cilj enak temu cilju, torej 33 odstotkov. Na to pa še tretja pripomba. predlog naj bi financiranje iz sosedske politike oklistil, kar je morda logična poteza. Vendar pa že zdaj je jasno, da denarja ni dovolj. Zato me zanima, ali bi bilo morda mogoče, če je to mogoče storiti, da sredstva prevzamemo iz instrumenta, za širitev. To je seveda pomembno, ampak zaenkrat se ni še nič zgodilo zaradi situacije v Turčiji, pa tudi drugod. To so torej tri pripombe oziroma vprašanja, ki sem jih želela omeniti. Hvala. Najlepša hvala, gospa Lusinge. Um, ja, vielen Dank. Um... Hvala lepa ne bi se želela spuščati v podrobnosti v zvezi z tem skladom. Samo ena točka. Sama sem se izrekla o vlogi zasebnega sektorja pri razvojni pomoči. Sama sem bila poročevalka v senci uh, Eh, oziroma pripravljalka mnenja v odboru AFET. Sestala sem se številnimi eh, predstavniki interesnih skupin in ti so mi poročali o tem, da se pogosto zgodi, da sredstva, ki jih temu namenimo, ne pridejo do ciljnih uporabnikov. 61 ehm, odstotkov razvojne pomoči naj bi pravzaprav spet steklo nazaj v države donatorke. No tukaj pa sedaj govorimo o uh, jamstvu za ta sklad. Eh, ja, to bi naj bila, to bi naj prispevalo k razvojni pomoči, ampak vseeno se sprašujemo, kolikšne meri to prispeva k izpolnjevanju ciljev razvojne politike. Uh, Sprašujem se, kakšne mehanizme bi bili tukaj najbolj primerni. Razmišljamo o tem, kakšne predloge sprememb bi lahko uložili za to, da bi skušali najti takšne mehanizme, da bi zmanjšali ta, um, to vračanje sredstev v države donatorke. To ni ustrezen poslovni model. s tem pravzaprav potem eh, samo spodbujamo zasebni sektor v državah donatorkah, ne pa gospodarstvo v ciljnih državah. Potem pomemben se mi zdi Pomembno se mi zdi tudi načelo pomoč za samo pomoč. To načelo bi morali vedno upoštevati pri tem predlogu. Eh, torej, spodbujati moramo tudi eh, programe opismenjevanja, eh, kajti to prispeva k gospodarski neodvisnosti tam kajšnih ljudi. In pa ne nazadnje je pomembno tudi vprašanje, v kolikšni meri želimo pri trgovinskih sporazumih eh, se zauzemati za pravično gospodarsko in razvojno politiko. Tukaj se ne smemo preveč zanašati na pomoč zasebnega sektorja na teh področjih. Hvala. Thank you. Miss... Hvala. Merci, madame la présidente. Je souhaitais tout d'abord remercier les hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se sopračevalcem za upravljeno delo. Pridružujem se tudi stališču, ki ga zgovarjajo ti poročevalci, kljub temu pa bi sam predlagal nekaj amandmajev, s katerimi bi opomnil na pomembne vidike. Prvi predlog spremembe, preferenčno načelo pri izvajanju potem moramo dobiti tudi okvirni sporazum med Evropsko investicijsko banko in Evropsko unijo v smislu EFSD. In pa še tretja točka, zadnja. Če bo treba, moramo dosegati cilje trajnostnega razvoja, obene pa zgoditi tudi učinkovitost porabe sredstva. Hvala, Šarl. Hvala, gospa predsednica investicijski sklad je odlična zamisel. Sprašujem se, zakaj nismo te zamisli dobili že prej. Če bo to dobro delovalo, potem bomo podeljevali jamstva in če bodo naložbe doprinesle k rezultatom, bomo jamstva umaknili. Torej, samo če bo dobro delovalo, bomo to uporabljali. Zneski, ki jih bomo investirali, torej stavili bomo na prihodnost, bodo lahko pri, doprinesli do koristnih rezultatov in za zelo malo sredstev bomo veliko dosegli. To je bilo prvo. Prednost tega skleda je, da lahko obrnemo finančne tokove. Spodbujamo torej investicije strani evropskih naložbenikov tako, da sredstva, ki ponovadi zapuščajo države v razvoju, se nadomestijo z obratnimi investicijami v teh državah. Poleg ustvarjanja delovnih mest bomo torej lahko rešili investicije. Država ne more storiti vsega, prav tako ne komisija. Veliko denarja je v zasebnem sektorju in tudi v Afriki. Nekateri evropski partneri, Trgovinska banka, Evropska centralna banka, Investicijska banka, to so zelo koristne institucije kreditna situacija v Afriki ni enaka kot pri nas. Če se soočamo s krizo likvidnosti, to še ne pomeni, da takšna kriza obstaja v Afriki. Torej imamo sredstva, imamo suverene sklade in zato je treba mobilizirati določena finančna sredstva. To je zelo dobro. Potem pa še nekaj. Upravičenost na osnovi meril razvojnega odbora OECD-a. denar, ki se bo ulagal v ta sklad. V primeru, da se ga umakne, bo to že razkrilo nekakšen neuspeh. Investicije ne more vedno uspeti. Vendar pa sama upravičenost je, po mojem mnenju, veliko bolj koristna kot pa enostavno kupičenje dolga. Veliko dolga se je nakupičilo v državah v razvoju, In včasih sredstva padejo skozi rešeto državnih blagajn, tudi sredstva, ki se podeljujejo v obliki državne um, razvojne pomoči in se znajdejo v žepih posameznikov. Torej, ta transparentnost bo dobra stvar. Potem pa tretje, tiste države, ki najbolj potrebujejo naložbe, so države, ki v najmanjši meri privabljajo investicije. V tem smislu so jamstva dobra stvar. Vendar pa na nekaterih območjih tudi z jamstvi ne moremo ničesar doseči. Tukaj ne bi imeli bolj nekakšno tehnično podporo ali pa tehnokratsko podporo, vendar pa moramo dopolniti tudi z političnim vodstvom. In imamo vprašanje za Evropsko komisijo. Ali ne bi bilo morda dobro, da bi oblikovali tudi seznam, seznam dopolnilnih ukrepov, s katerimi bi lahko oplemenitili te naložbe? Kaj so torej ti dopolnilni ukrepi? Nekatere države imajo takšno situacijo, da v njih ne bo investiral noben naložbenik. Tvega ne torej previsoko, da bi lahko črpali sredstva iz IFSD. E in v 70. in 80. letih smo imeli v Evropi nekatera posebna območja za naložbe in tudi tukaj bi lahko imeli nekaj takega torej Evropska komisija in pa upravičene države bi lahko poskrbele za to, da se investicije zaščitijo. Torej nekaj dodatnega truda bi bilo treba vložiti v to, da bi tudi pozneje lahko poskrbeli za pozitivni izid upravljanja na nacionalni ravni določene države. To so torej te pripombe, ki sem jih želel izpostaviti. Tudi Jean Artvi je v uvodnem nagovoru govoril o konstelaciji izven evropskega proračuna, kar pa je problematično v smislu nadzora. Torej gre za vse te različne finančne mehanizme, ki jih uporabljamo. To je treba nadzirati. Če bomo prevzeli ustrezno vodilno ulogo, bomo lahko poskrbeli tudi za to, da se bodo ti skladi ustrezno uporabljali. Struktura mora biti torej vsega solidna in tudi odražati politično vodstvo na tem področju. Zdaj pa gospod Frunzulika ponovno v imenu poročevalca v senci odbora AFET. Kolegica me je prosila, da predstavim stališče za SD. Je povedala, da so bila najpomembnejša vprašanja že vključena v osnutek poročila v trenutni obliki gospa Post kot eh, poročevalka v senci je še posebej zadovoljna sklici na 21. člen pogodbe o delovanju Evropske unije. Pomembno je, da EFSD dopolnjuje razvoj in spoštovanje človekovih pravic vladavine prave. To je edini način, s katerim lahko okrepimo mednarodno varnost. Vse to so ključni elementi za to, da Evropski sklad za trajnostni razvoj postane urode za boj proti migracijskim pritiskim. Migracije kot take sicer niso težava. Ljudje morajo imeti možnost prehajati med državami, če to želijo, vendar pa jih ne moramo prisiliti v migracije zaradi pomankljivih človekovih pravic in pa preslabih življenjskih pogojev. Kolegica je torej povedala, da mora postati FSD orode za razvoj, za zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic in tudi enakosti med spoloma. Tudi podnebno vprašanje so v osredju te problematike. Drugi pomembni vidiki, o katerih je govorila kot poročevalka v senci in so vključeni v poročilo, je polnomerno delovanje organizacij civilne družbe in pa to, da so procesi transparentni. Prav tako je uložila nekatere predloge v obliki amantmaja. Sklic na 21 člen je dober, vendar pa žal ni dovolj. Izkušnje pri drugih skladih, kot naprimer pri Evropskih investicijskih banki, kažejo, da sklic na 21 člen samodejno ne pomeni, da se dosegajo standardi glede spoštovanja človekovih prvic. Zato predlaga nov odstavek, v katerem navaja, da komisija v sodelovanju z službo za zunanje delovanje vzpostavi okvir in metodologijo za ocenjevanje dejanske skladnosti za 21. členom. Vidik enakosti med spoloma se omenja v poročilu, vendar bi bilo koristno, če bi ga še bolj podarili. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa lahko nadaljujemo z intervencijo komisije. Najprej GD NIR, gospa Martinova. Najprej dve minute in pol bo imel vsak na voljo, kot vidite, nas čas že priganja. Tri govorniki, dva iz komisije, na to pa še nekdo iz EASA. Da, v telegrafskem slogu najlepša hvala Katarina Maternova iz eh, GD NIR, namestnica generalnega direktora. Najprej se lepo zahvaljujem Evropskemu parlamentu za hitro obravnavo in konstruktivni pristop, še posebej v okviru sodelovanja med trih mi odbori. Vaše delo smo skušali podpirati tudi med tehničnimi sestanki. Lepo se vam zahvaljujem. Lepo pozdravljamo vaš poenostavljen sistem za razširitev EFSD-ja na druge države v prihodnosti. Hvala za ta predlog spremembe. Prav tako pozdravljamo vaše formulacije glede kumulativnosti, da ste bili tam nekoliko bolj natančni. To je še kako pomembno. Prav tako potekajo naše razprave že z operaterji zasebnega sektorja in to že kaže na to, da bi ta mehanizem dejansko lahko pomenil pomemben mejnik. Cenim tudi komentarje gospoda Görnca. To je nekaj, o čemer bi lahko razmišljali že prej. No, izkoristimo priložnost, ki jo imamo na voljo zdaj. Še posebej v okviru našega mandata. Od milijonov do bilijonov bomo prišli le s tem, da bomo zagotovili investicije v zasebnem sektorju. Zunanji investicijski načrt seveda moramo dopolniti z dodatnimi ukrepi. Zavedamo se, da brez tega ne bomo zagotovili delovnega toka ustrezno pripravljenih projektov in zato je drugi stebr tehnične pomoči za pripravo projektov ter tretji stebr, torej investicijsko okolje, ter širša investicijska klima. To je vse pomembno. Čeprav to ni tehnično gledano del zakonodaje, sta ta dva stebra zelo pomembna v globalnem kontekstu. Zdaj pa še zasebni sektor. Pozivamo k večji fleksibilnosti. Mislimo, da merila za upravičenost sicer zajemajo vse vedike, ki so nam blizu, vendar če želimo učinkovito uporabljati nov instrument znotraj zasebnega sektorja, potem se moramo zavedati, da bi lahko na ta način delali proti želi, da ne bi imeli toliko smernic in toliko birokracije. Vse bomo morda prestrašili nekatere operatere zasebnega sektora. Toliko v razmislek. Enako velja tudi za vse točkovno tabelo. V primeru EFSI-ja bi lahko notrni investicijski načrt lahko deloval, saj bi to instrument, ki ga je upravljala ena institucija, tukaj, kjer pa so prisotni številni akteri znotraj različnih političnih okoliščin, je treba še posebej povdariti usklajevanje z drugim in tretjim stebrom. Zato je to težko povzeti za nekačnimi statistikami znotraj točkovne tabele. To torej ne more biti v osnovi tega dela. Prosim torej za nekaj razumevanja glede tega. Potem pa še dve pripombi. Prva pripomba zadeva preference Evropske unije. Nekatere prednostne naloge so preživele tudi obravnavo na svetu, zakaj smo se želeli seznam odpreti, zakaj smo se želeli udeležbo vseh finančnih institucij. No, ravno zaradi tega, ker obstajajo tudi številne druge mednarodne pobude in res se moramo dobro usklejevati na tem področju. Poleg tega, če se želimo biti zares učinkoviti, moramo pri tem sodelovati vsi, zagotoviti vse kapacitete, še posebej, ko govorimo o manj razvitih državah, državah, ki trpijo zaradi konflikta, zaradi nasilja. Tam ni toliko akterjev, ki bi želeli sodelovati. Vsi mora biti torej odrežen v proces. Potem pa razširito ali bi lahko prevzeli nekaj sredstv iz tega doseja oziroma iz te ovojnice. Mislim, da bi nas svet zunaj zadeve, glede to, kar se dogaja na vzhodnem Balkanu, Balkanu posvaril pred tem. Zdaj pa še predstavnik GD Defko. Najprej hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se trem odborom ter trem poročevalcem. Hvala za izboljšave, ki so razvidne iz te razprave. Dovolite mi, da se dotaknem nekaterih pomembnih vprašanj. Najprej poročila o blendingu potekala naj bi bila ocena, ki bo objavljena tudi konec marca in ta ocena ne bo negativna, nasprotno. Za številnimi dosežki smo lahko zadovoljni. Tukaj gre za korak v novo smer po sedmih ali osmih letih blendinga. Zdaj gremo naprej v naslednji predstavi. Kumulativnost je bistvenega pomena. Številni med vami, spoštovani poslanci, omenjate, da si moramo drzniti iti tja, kjer so naložbe najbolj težavne. Točno to je namen investicijskega načrta. Spodbujati investicije v teh okoljih v nekaterih situacijah sicer tudi najboljše pobude in najboljše pripravljeno delo ne zagotovijo tega, da investicije nekje poženejo korenine, vendar pa to še ne pomeni, da se ne bomo trudili tega doseči. Na to pa še vsi dopolnilni ukrepi, ki jih je omenil gospod Gorenc in nekateri drugi, to je bistvenega pomena. Zato je načrt sestavljen iz treh stebrov, ne le iz finančnega, ampak tudi iz stebra političnih in diplomatskih odnosov kar seveda v izhodišču tega mehanizma. A to pa še stebr razvojne politike. Tukaj gre za politični dialog z različnimi vladami, tukaj ne gre le za podjetniško ali po gospodarsko okolje, ampak tudi druga vprašanja. Pravosodje, vladavina prava, korupcija in tako dalje. Politični dialog oziroma politični vidiki medsebojnega dialoga so vsaj toliko pomembni kot finančni vidiki. In komisija predlaga tri zob spretnosti, ki jih potrebujete. Politični vidiki, finančni inženiring in pa diplomatski vidiki. To mešanico lahko zagotovimo le z razmišljanjem o rešitvah, naprimer glede posebnih investicijskih območij. To moramo preučiti. Seveda nimamo rešitve, ki bi rešila vse težave, vendar pa bomo lahko z upoštevanjem in specifik posamezne države to izboljšali. Še nekaj sklepnih besed. Politična struktura, na kateri bo zgrajen ta načrt, bo skladna tudi s cilji načrta. In res bomo skušali sprožiti kumulativnost naložb na različnih območjih. Če to želimo doseči, morajo pri tem sodelovati vse finančne institucije. Začeli bomo pri Evropski investicijski banki, potem pa bodo morali k temu prispevati tudi še druge finančne akterje. Kjer evropski akterji ne bodo imeli dovolj pobud in predlogov, zato da bi zapolnili investicijske naložbe, investicijske vrzeli, potem bodo morali za to poskrbeti drugi partnerji. Okoli investicijskega načrta morajo sodelovati tudi drugi akteri, ki lahko k temu prispevajo. Pa še Filiberto iz službe za zunanje delovanje. Najlepša hvala, gospa predsednica. Moji kolegi iz komisije so verjetno povedali že vse, dvoje bi želel sicer podariti. Prvič, podpiramo številne predloge sprememb, prav tako se strenjamo z različnimi komentarji, vezanimi na potrebo potem, da mora ta instrument biti usmerjen vsega v izboljšanje situacije v najbolj občutljivih, ranljivih, najmanj razvitih državah. Opredeliti moramo tudi investicijska okna, tako da bomo lahko privabili naložbe na tista mesta, kamor se ponavadi ne stekajo. Vsaj ne v okviru obstoječih instrumentov. To je zelo pomembno. Seveda, zakonodajna mora biti, ne vem kako, preskriptivna v tem smislu, so pa zapisani konkretni cilji, ki jih je treba operativno izvajati tudi z opredelitvijo finančnih okn. Pa še druga pripomba. Pozdravljamo vaš predlog glede okrepitve odgovornega finančnega vedenja, korporativne odgovornosti, spoštovanja človekovih pravic ter obstoječih smernic in konvencij na tem področju. Prav gotovo gre za promocijo trajnostnega razvoja, pa tudi razvoja, ki bo zagotovil napredek tako v družbenem kot političnem smislu. Ne bom se navezoval na to, kar je bilo že povedano, glede tega, kako zelo pomembno je politično upravljanje s tem instrumentom na naši strani, torej na strani Evropske unije in naših institucij. Še zadnja pripomba, nekaj ste povedali o tveganju, da se sredstva ne bi stekala v upravičene države in se na to vračale eh, našim deležnikom v Evropi. Ne, to prav gotovo ni namen tega instrumenta, vendar pa bo tukaj vlogo odigral tudi element diplomacije. Zagotovimo lahko priložnosti za trajnostne projekte v državah v razvoju, ampak tudi priložnosti za gospodarsko rast ter za naša podjetja podjetja, ki lahko razvijajo naprimer sektor zelenega gospodarstva. Najlepša hvala. 24. marec popovdne zakrat lahko uložite predloge spremem. Zdaj pa še gospod Artvi, najlepša hvala, gospa predsednica. Ta mehanizem se mi zdi res odlično razvojno orodje in s tem se bom dobro soočili tudi z izhodišnjimi razlogi za migracije. Prav gotovo bi bilo dobro, da Evropska komisija in svet na nek globalen način razmišljata o tem, kakšne so naše politične ambicije, ki naj bi jim služil tak finančni instrument. Na voljo imamo različne mehanizme, danes eh, zjutraj smo o tem govorili tudi na odboru za proračun. Vse to je zelo zanimivo, vendar pa tega naši državljani ne razumejo. Vendar pa evropski državljani potrebujejo določeno komunikacijo, želijo si razumeti, da Evropska unija ima odgovore na pomembna vprašanja. Vprašanja, kot so migracijski tokovi in begunska kriza. Seveda, posojila in investicije so eno, vendar pa to ni dovolj. Moramo na terenu uporabljati tudi človeške vire, gre za sodelovanje in škoda bi bilo, če bi Evropska unija govorila o omejenem instrumentu, ne bi pa pri tem omenjala globalne vizije in pa vseh mehanizmov, ki jih imamo na voljo, da v teh državah dosegamo svoje cilje. Najlepša hvala, spoštovani kolegi in kolegice, lahko zaključimo s tem sestankom. Zahvaljujem se tolmačem za nekaj dodatnih minut. Hvala.